gospoda Vojčehovskega v imenu vseh članov odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Vaša prisotnost tukaj je zelo pomemben dogodek za naš odbor. To področje za vas ni neznano. Vi ste bili 14 eh, let član tega odbora. In uh, nekaj časa ste bili tudi podpredsednik odbora, preden ste zapustili Evropski parlament in ste odšli na Evropsko računsko sodišče. Preden ste se ukvarjali z eh, zadevami Evropske unije, ste imeli pomembna, um, pomembna zadožitev na področju prava, bili ste pravnik, bili ste sodnik in bili ste nekaj časa tudi državni sekretar v kabinetu za, za zakonodajne postopke. Um, v skladu z poslovnikom Evropskega parlamenta mora vsak kandidat za komisarja opraviti predstavitev, kjer bomo ocenili vaše, vašo strokovno usposobljenost in pa vašo osebno neodvisnost. Uh, poslanci bodo ocenjevali tudi vaše strokovno znanje o dodeljenem dosijeju in pa vaše sposobnosti komuniciranja. Naj vas spomnim na to, da je komis, kandidat Vojčakovski pisno odgovoril na vprašalnik. Njegovi pisni odgovori so vam bili razdeljeni v vseh jezikih. Naj vas opozorim na to, um, torej odbor Juri ni podal nobenega ugovora proti temu, da bi zaslišali današnjega kandidata. Preden začnemo z predstavitvijo, naj vas opozorim na pomembne točke v zvezi z organizacijo predstavitve. Kandidat za komisarja bo imel uvodni govor, ki ne sme trajati dlje kot 15 minut. Uh, na koncu seje bo imel še pet minut na voljo za sklepne besede. Gospod Vojčakovski, prosim vas, da se držite dodeljenega časa za govor. Po uvodnem uh, nagovoru bomo imeli 25 minut časa za razpravo, za vprašanja poslancev. Vsak, uh, vsaka izmenjava bo trajala 5 minut eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor gospoda Vojčehovskega. V primeru pod vprašanja, vprašanje in odgovor ne smeta trajati posamično dlje kot eno minuto. Kolege in kolegice naprošam, da se držite tega časa za govor. V prvem krogu bomo slišali vprašanja koordinatorjev političnih skupin, v drugem delu pa bomo slišali predstavnike skupin v skladu z sistemom DONT in pa enega eh, poslanca iz vrst nepovezanih poslancev. Prevod je na voljo vse jezike, tako da lahko vsak poslanec govori svoj jezik. Imejte pa v mislih, da morajo tolmači to, kar poveste, pretolmačiti, tako da vas naprošamo, da ne govorite prehitro. Ja. Gut, dann können wir jetzt in unsere Arbeiten. Dobro. Sedaj lahko začnemo z delom. gospod Vojčehovski, na voljo imate 15 minut za vašo predstavitev. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Veliko čast me je, da sem tu z vami, prav tako je za me to velik izziv. Kot je omenil gospod predsednik. Sem bil 12 let tudi sam europoslanec, član odbora za kmetijstvo, podpredsednik tega odbora. V tem času sem sodeloval s številnimi med vami. Zadnje tri leta sem preživel na Evropskem računskem sodišču. Poleg tega pa je bilo tudi tam kmetijstvo, področje moje pristojnosti. Lani sem predstavil poročilo Evropskega računskega sodišča glede mladih kmetov, razvoja podeželja na odboru. In vi pa sem predstavil poročilo o prehranski varnosti. Kandidaturo je takrat uložil eden izmed kolegov ko smo govorili tudi o poročilu o čezmejnem zdravstvu. Obenem pa smo delali tudi na dosejo na področju proti mikrobne odpornosti. Gospe in gospodje, v času predstavitve poročila o mladih kmetih na tem odboru sem predstavil tudi šokantne informacije, vsaj za nekatere. V enem desetletju od leta 2005 do leta 2015 smo v Evropski uniji izgubili 4 milijone kmetij. Število kmetij je znašalo skoraj 15 milijonov, po desetletju pa smo imeli manj kot 11 milijonov kmetijskih gospodarstv. To pomeni, da smo izgubili približno 4 milijone v enem desetletju. 400 tisoč na leto, več kot 30 tisoč na mesec, več kot tisoč na dan. Razprava naj bi danes potekala tri ure. To pomeni, da bo v času te razprave verjetno več kot 100 evropskih kmetov izgubilo svoje delo ali pa svojo kmetijo. In za številne med njimi bo to zelo dramatična, če ne tragična situacija. Dan danes ni tako enostavno biti en dan kmet, naslednji dan pa postati nekaj drugega, naprimer voznik taksija. V številnih primerih je to zelo huda situacija za evropske kmete. Vemo, da se v Franciji naprimer sooča tudi s problematiko samomorov med kmeti. Prav tako se zdaj predvaja film osnovan na resnični zgodbi O nom de la terre, v imenu zemlje, tragična zgodba francoske družine, ki je izgubila veliko prihodka. Izgubili so tudi svojo kmetijo. In morda sem na začetku tega nagovora res nekoliko preveč pesimističen, ampak obljubim, da bom pri nadaljevanju te predstavitve bolj optimističen. Ampak lahko vam predstavim tudi razliko med optimisti in pesimisti. Pesimist je ponavadi bolje obveščen, to bi lahko rekli. In pomembno se je zavedati tudi resnične slike situacije na področju evropskega kmetijstva. Eden izmed razlogov, zaradi katerih sem se odločil za kandidaturo za položaj komisarja za kmetijstvo, je, da je to priložnost, da ustvarim dolgoročno vizijo za evropsko kmetijstvo. In obenem oblikujem tudi dolgoročno strategijo. To je ena izmed zadolžitev, ki jih je povdarila tudi gospa von der Leyen v uradnem dopisu. Naloga parlamenta je torej ustvariti dolgoročno vizijo za evropsko kmetijstvo. Imamo dolgoročno vizijo za podnebno politiko, prav tako za energetsko politiko, nimamo pa dolgoročne vizije za prihodnost evropskega kmetijstva. In ta vizija je še kako pomembna. Kmetje nas sprašujejo, kaj bo naša prihodnost, kakšna bo prihodnost naših otrok. Zelo pomembno je poskrbeti za pozitiven odgovor. In sicer prihodnost za evropsko kmetijstvo je in bo. Če želimo oblikovati dolgoročno vizijo, je pomembno, da se zavedamo tudi tega, kar so govorili nekateri evropski voditelji, da gol Adenauer in drugi znameniti evropski voditelji, ko se je začela skupna kmetijska politika leta 1962. Skupna kmetijska politika je zgodba o uspehu v Evropski uniji. Njej se lahko zahvalimo za to, da kmetijstvo imamo, da smo prehransko preskrbljeni, imamo prehransko varnost, vsaj splošno gledano, in to je bistvenega pomena. Čeprav obstajajo številne pomankljivosti in se pojavlja veliko potrebe po reformah v skupni kmetijski politiki, je to ne na zadnje vendarle zgodba o uspehu. Že takrat je obstajala dolgoročna vizija evropskih politikov glede kmetijske politike. Takrat so se odločili za oblikovanje skupne kmetijske politike, zdaj pa potrebujemo dolgoročno vizijo glede reforme SKP, glede tega, kako lahko zagotovimo prihodnost ne le za evropske kmete, ampak tudi za druge. Skupna kmetijska politika ni le nekaj, kar zadeva kmete, ampak tudi nekaj, kar zadeva širšo družbo. Kmete moramo zaščititi, če si želimo rešiti evropski kmetijski sektor. Je pa to pomembno tudi za družbo v smislu prehranske varnosti, dobave. Obenem pa je kmetijstvo ključnega pomena tudi za naš planet. Kmetijstvo je pomembno v smislu ščitanja podnebja in okolja, v smislu zaščite biotske raznolikosti in v smislu zagotavljanja blaginje in dobrobiti ter zdrave živali. Tudi to je zelo pomemben parameter, tako rekoč zame, sam sem bil predsednik za ta dosje. Če se želimo oblikovati dolgoročno vizijo za kmetijstvo, moramo predvsem poskrbeti za to, da bomo dobili jasno sliko trenutne situacije. In spoštovane gospe in gospodje, eden od mojih prvih ukrepov, če me bo Evropski parlament potrdil, bo pripraviti posebno poročilo o trenutni situaciji v evropskem kmetijskem sektorju. To poročilo bo predstavilo trenutno stanje in našo usmeritev, kam gremo, koliko kmetijskih gospodarstv imamo, koliko kmetov imamo, kakšna je generacijska situacija. Že v poročilu o schemi mladih kmetov, ki sem ga predstavil jasno tem odboru, smo ugotovili, da obstaja velika težava z generacijsko obnovo znotraj evropskega kmetijstva. In že prejšnje desetletje sem predlagal, da primerjamo to, kar se je zgodilo deset let prej in to, kar se dogaja danes oziroma v danem trenutku. To je bistvenega pomena, če želimo dobiti pregled nad aktualno situacijo. In to je tudi dobra podlaga za prihodni razvoj in načrtovanje kmetijske politike v Evropi. Gospe in gospodje, zelo pomembno je prav tako to, da smo dobili program Evropskega zelenega dogovora, European Green Deal. Menim, da je to najboljša rešitev za prihodnost kmetijstva okolju prijazno kmetijstvo. To je prava priložnost, da zagotovimo podporo tistim kmetom, ki bolj ščitijo okolje, ki bolj upoštevajo podnebne spremembe, ki izboljšujejo zdrave in blaginjo živali, ki sodelujejo v okviru razvoja podeželja. Minimalno 30 odstotkov moramo porabiti tudi za okoljske in podnebne ukrepe ter za razvoj podeželja in to je velika priložnost, še posebej za manjše družinske kmetije v Evropski uniji. Lahko vam obljubim, če bom komisar tudi postal, da bom močno podpiral vse ukrepe in dejavnosti, ki bodo spodbujale tudi manjše kmetije in pa kmetije srednje velikosti, še posebej, če so to družinske kmetije. Spoštovanje. Moj predlog za prihodnost je, da smo odprti za dialog, seveda dialog z vami, kot poslanci Evropskega parlamenta, kot tudi za dialog z našimi kmetijami kmetijskimi organizacijami, z vsemi predstavniki civilne družbe, celotno družbo, nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z evropskim kmetijstvom. To je zelo pomembno, saj dobro politiko lahko snujemo le na osnovi dialoga z relevantnimi partnerji. Spoštovane gospe in gospodje, imamo priložnost veliko priložnost, da oblikujemo dolgoročno vizijo za evropsko kmetijstvo, da ustvarimo boljšo prihodnost za naše kmete, za kmetijski sektor, za naše okolje. In če potrdite mojo kandidaturo, bom sodeloval z vami in z vsemi deležniki v smeri uresničevanja te vizije in pa skrbi za takšno prihodnost evropskega kmetijstva. Hvala. Hvala lepa, gospod Vojčehovski, za to predstavitev. Hvala lepa tudi za to, da ste se zelo disciplinirano držali predvidenega časa za govor. Naj samo povem, da današnjo razpravo prenašamo tudi v živo preko spletne strani eh, parlamenta. In eh, na ta isti strani boste lahko našli tudi kasneje posnetek današnjega zaslišanja. Predlagam, da se takoj lotimo razprave. Besedo dobijo člani odbora, kot prvi kolega Dorfman. Hvala lepa. Spoštovani gospod kandidat za komisarje, v naslednjih mesecih boste, kot ste dejali, imeli opravka z reformo skupne kmetijske politike kot komisar pristojen za kmetijstvo. Zaenkrat ste še član računskega sodišča in če pogledamo, kaj je računsko sodišče pred približno letom dni glede reformnih predlogov, za SKP dejalo in če upoštevam to, kar ste ravno kar tu dejali, predvsem pa kar ste nam posredovali v pisni obliki, potem dobivamo vtis oziroma človek dobi vtis, da ste nekje tekom letošnjega leta popolnoma spremenili svoje mnenje ali pa da takrat niste bili uh, enotni na računskem sodišču, uh, ki je bilo zelo kritično do te reforme. Tako v pisnih odgovorih kot tu ste dejali, da moramo uh, obraniti naš model kmetijstva, ki temelji na kmetu. Strinjam se z vami. Če pa pogledamo, kaj se dogaja v Evropi v zadnjem letu, predvsem imam v mislih investicije, evropske investicije eh, in pa investicije izven EU, vidimo, da nastajajo v Evropi velikanske zemljiške posesti in kako nameravate poskrbiti za to, da se ne bodo kmetijstvo lotevali ljudje, ki nimajo s kmetijstvom nobene zveze in da se bo ohranil ta historični model v prvem stebru tam ima človek ali srečo, da ima pravico do sredstev ali pač ne. In zanima me, kako nameravate ti dve zadevi obravnavati v vaši funkciji komisarja, gospod Vojčehovski. Dorfman. Najlepša hvala, gospod Dorfman. Obravnavamo predlog reforme, ki ga je pripravil trenutni komisar, moj kolega gospod Hogan. In gre za tipično situacijo, tako na Evropskem parlamentu, kot znotraj evropske politike in še posebej skupne kmetijske politike, da je gospod Čološ kot komisar zadožen za izvajanje politike, ki jo je pripravila gospa Fischer-Boll pred njim. Gospod Hogan pa je izvajal predlog gospoda Čološa, ki je bil pred njim komisar. In jaz kot novi komisar bi v resnici izvajal predlog za SKP na osnovi predloga gospoda Hogana. Tako pa če, je pa to tudi priložnost, da ta predlog spremenimo. Seveda, sem trenutno predstavnik Evropske komisije in zato tudi zastopam predlog komisije. Sem pa odprt za nadaljne razprave in obenem prav tako lahko sodelujemo ter izboljšamo in spremenimo trenutni predlog. Predlog komisije je le nekakšen izhodiščni predlog. Morda v mojih pisnih odgovorih ni bilo jasno naslednje, ampak že zdaj bi želel jasno povedati. Odprt sem za nadaljne razprave za razprave o vaših predlogih za spremembe, če bomo s tem izboljšali predlog komisije. Predlog komisije ni Biblija. Vsekakor se lahko pogovorimo o tem, kako bi bilo mogoče to besedilo izboljšati. Kar pa zadeva poročilo računskega sodišča, seveda se tega zavedam, jaz sem sodeloval pri tem dosejo, nisem bil glavni poročevalec sodišča. Prosim, da zaključite počasi, gospod Vojčehovski. Skupna kmetijska politika bi morala biti bolj zelena, to je dejalo Evropsko računsko sodišče in jaz lahko potrdim, da bo bolj zelena. Ta predlog že predstavlja bolj zeleno kmetijstvo. Hvala. Kolega Dorfman, imate morda dopolnilno vprašanje? Ja, še enkrat čisto konkretno, kar zadeva. Eh, tako imenovane historične eh, plačilne zahteve oziroma plačila, na katerih je, je temeljilo izplačevanje prispevkov kmetom v tem času. Ali menite, da je treba to ohraniti ali ne in ali menite, da je tudi pri težjih obdelovalnih površinah eh, hribovskih in eh, podobnih potrebno marsikaj še postoriti, kajti tam so v bistvu dvojno kaznovani kmetje, saj je zemlja težje obdelovalna eh, in še manj denarja dobijo. Gospod Večehovski. Dorfman. Strinjam se z vami, gospod Dorfman, ko pravite, da se je tem vprašanju treba pogovoriti in da bi bilo treba stvari izboljšati, če bo to le mogoče. In strinjam se, da je to težava kmetov v deprivilegiranih področjih, naprimer na goratih območjih. Poskrbeti bi morali za to, da se bo izvajala na ustrezen način skupna kmetijska politika povsod. Pogoji evropskih kmetov niso povsod enaki in to je treba seveda upoštevati. Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort der Kollege. Hvala lepa. Kolega Paolo De Castro, ena minuta. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kandidat za komisarja, soočamo se z resnično globalno katastrofo, vse več je podnebnih katastrof, ki zadevajo naše kmetijstvo, naše državljane. Zato potrebujemo enoten pristop, pristop, ki bo kar se da usklajen, koordiniran. Zakonodajni predlog za reformo SKP pa v obliki, v kakršni jo obravnavamo sedaj, na države članice delegira vso odgovornost za načrtovanje strategije za boj proti tem epohalnim spremembam. To pomeni, da bomo imeli 27 nacionalnih eh, strategij, ki ne bodo temeljili na enotnem strateškem planu EU. Vse to bo doseg najpomembnejše evropske politike, namenjene obdelovanju oziroma obravnavi ter eh, obdelovanju naših eh, površin, se bo to pustilo v zelo težkem položaju. Pomembno je, da imamo jasnejše ambicije za bolj konkurenčno, za bolj trajnostno kmetijstvo, ki bo lahko preživelo tudi ekološko tranzicijo, da bomo lahko dejansko novi zeleni del, New Green Deal, kot smo ga poimenovali, privedla naprej. Gospod Počehovski, dve minuti. Yes, that. Uh... Upam, da, seveda se že pogovarjamo o tem, koliko ne bi bilo te politike na nacionalni in koliko na evropski ravni. Spominjam se številnih razprav znotraj tega odbora, da bi morala skupna kmetijska politika biti bolj prožna, bolj fleksibilna, glede na to, da se situacije po državah članicah razlikujejo poznamo različna kmetijstva, različne vrste kmetij, v nekaterih državah članicah so kmetije zelo velike, v drugih zelo majhne, prav tako se razlikuje generacijska situacija v različnih državah članicah. In mislim, da je ravno to ta razlog, zaradi katerega potrebujemo več fleksibilnosti. Mislim, da imamo skupne cilje na osnovi skupnih intervencij in skupnih kazalnikov. Gospod De Castro in tudi drugi poslanci ter poslanke tega parlamenta, lahko vam zagotovim, da sem se pripravljen o tem pogovarjati, morda obstaja določeni pomislek in dvomi glede kontrolnega sistema, ali bo to učinkovito ali ne. Tudi Evropsko računsko sodišče je izpostavilo nekatere pomisleke glede novega pristopa, pristopa smotrnosti, ki naj ne bi bil zadosten v smislu kontrol, lahko vam obljubim naslednje. Zelo pomemben korak naprej bo odobritev nacionalnih strateških načrtov. Storil bom vse v mojih močeh, zato da bi SKP postala bolj okolju prijazna. Prijazna pa tudi za podnebje. Še enkrat pa lahko ponovim, da naše delo še ni zaključeno, odprt sem za nadaljne razprave in izboljšave. Na fragi. Kolega De Castro, dopolnilno vprašanje. Ja. Gospod kandidat za komisare, mi eh, ne pravimo, da ni potrebna večja fleksibilnost, kar zadeva javno podporo kmetijstvu, ampak zahtevamo pa, da Evropa vendarle ostaja tista, ki vodi kmetijsko politiko, da jo privede do bolj ambicioznih politik. Sistem eh, preverjanja upravičenosti izdatkov, ki temelji na rezultatih, to temelji na novem modelu. Vse to je nekaj, kar nova komisija in računsko sodišče ugotavlja kot nekaj, kar je rezultat tega, da trenutni sistem lahko bolje zagotovi in da Evropa ostane pri podobnem modelu, kot smo ga imeli. Torej, za razliko od tega, kar ste dejali v vaših pisnih prispevkih, me zanima, ali je dejansko možno tudi še podati predloge sprememb trenutnega zakonodajnega predloga, kjer naj bi pripravili boljši sistem, da se borimo proti tveganju renacionalizacije kmetijskih politik. Gospod Vojčehovski, ena minuta. I open for the further discussion about Pripravljen sem se še naprej pogovarjati o tem vprašanju. V času zakonodajnega procesa, gospod De Castro, bomo lahko še o tem govorili. Moja odgovornost je, da sem odprt za dialog, da tesno sodelujem z Evropskim parlamentom, to mi je naročila že predsednica komisije. Vem, da je treba v nekaterih vprašanjih resno razmisliti tudi pri nadaljevanju postopkov. In to velja tudi za vprašanje, ki ste jih omenili vi. Ene minute. Gospa Miller, ena minuta. Hvala lepa. V vaših predlogih, pri predlogih v zvezi z SKP je kandidatka za predsednico izuzela nekaj pomembnih uh, plačil in vse skupaj prepustila konkurenci. Na ta način je dosje izgubil kar nekaj pomena in vredno boste vi kot komisar prevzeli tudi uh, ureditev glede prehodnih ureditev. Te bi naj uporabili za to, da premostimo obdobje do novega SKT, uh, SK, mm, uh, skupne kmetijske politike. Um, To prehodno obdobje je pomembno, zato da bomo lahko kmete pripravili na nov model, ki bo bolj uh, usmerjen v rezultate. Uh, kako boste zagotovili, da bodo prehodna pravila ustrezna in da bodo omogočila postopen prehod na nov model, ki bo usmerjen v rezultate? Gospod Vojčahovski. Najlepša hvala, gospod Miller. Vprašanje državne pomoči je seveda v rokah predsednice Evropske komisije. Gre predvsem za vprašanje konkurenčnosti. Zavedam pa se, da v Evropski uniji obstajajo težave z državno pomočjo. Prav tako vem, da je Evropsko računsko sodišče opozarjalo ter poročalo o številnih nepravilnostih na tem področju. 20 odstotkov revidiranih primerov strani računskega sodišča je bilo deloma nezakonitih ali pa v celoti nezakonitih. In gotovo me čaka veliko dela tudi na področju kmetijske politike, pri uvajanju skupne kmetijske politike, pri izvajanju reforme. Prav gotovo pa ne bo težko poskrbeti za ustrezno delo in sodelovanje na področju državne pomoči v kmetijstvu znotraj komisije. Kako je s to prehodno uredbo pripravljena tako, da jo bo komisija najprej sprejela? O tem predlogu se bomo seveda pogovorili tudi na Evropskem parlamentu v nadaljevanju zakonodajnega postopka. Ta predlog je bilo pomembno pripraviti, saj je treba zagotoviti kontinuiteto v trenutni skupni kmetijski politiki, to povezati z novim proračunom. Mislim, da bomo pripravljeni na oblikovanje nove skupne kmetijske politike kot zakonodaje od januarja 2022. Hvala lepa, gospa Müller, imate pod vprašanje. V evropskih pogodbah je zapisano, je zapisano da kmetje zagotavljajo oskrbo s prehrano Evropski uniji. Imamo tudi člen 42, ki je namenjen temu, da izpostavlja pomembno vlogo kmetov in zato imamo posebna pravila za njih. Kako boste dosegli cilje, če je sedaj vse skupaj usmerjeno v, eh, če bo sedaj eh, del določb šel generalnemu direktoratu za konkurenco in eh, če ne bodo primerna prehodna pravila. Ta so pomembna zato, da bi, vsem, da bi se tudi administracija uh, prilagodila vsemu skupaj. Iz obdobja skladnosti prehajamo na obdobje, ki je usmerjeno v dobre rezultate in uh, poskrbeti bi morali za gladek prihod iz enega na drugo. Hvala. Nimam več veliko dodati k svojemu prejšnjemu odgovoru. Ta prehodna uredba je bistvenega pomena. To je nekaj, za kar moramo poskrbeti. Ne smemo prekiniti delovanja in izvajanja skupne kmetijske politike popolnoma se strinjam z vašim stališčem, da je glavna odgovornost evropskih kmetov skladno s pogodbo, da zagotovijo prehransko varnost za vse evropske državljane. In naša dožnost, dožnost evropskih politikov je, da podpremo kmete pri doseganju tega cilja splošno gledano lahko rečemo, da v Evropski uniji obstaja ustrezna prehranska varnost, vendar pa to ni vedno popolnoma jasno. Hojsling, še ene minute. Gospod Hojsling, ena minuta. Ja, designirana komisarja, ham ja. Gospod kandidat za komisarja. Eh, najprej sem mislil, da vam je gospod Hogan napisal odgovore. Če to bereš, ugotoviš, da je vse skupaj eh, business as usual, Um, skratka, ni nobenih konkretnih odgovorov, kaj boste naredili konkretno za to, da bi zaustavili masovno izgubo biotske raznovrstnosti. Kmetijstvo je eno izmed glavnih povzročiteljev izgube biotske raznovrstnosti. Kako boste zmanjšali izpuste v kmetijstvu za 40 odstotkov? Uh, Eh, vi pravite, no saj bodo že kmetje vedeli, kaj morajo narediti in države članice morajo odločiti o tem. To ne more biti odgovor od komisarja, od katerega pričakujem prvič eh, novih predlogov. Zato vas sprašujem, boste to naredili? Kako konkretni boste pri tem? kakšni bodo vaši konkretni cilji bodoč, eh, glede bodočnosti kmetijstva. Eh, niste omenili tega, da gre tudi za zmanjšanje uporabe pesticidov, o tem je govorila tudi eh, Ursula von der Leyen. Kako boste dosegli te cilje? Prosim, da ste pri vaših odgovorih nekoliko konkretnejši. <laughs> Najlepša hvala. Zelo težko je seveda govoriti o vsem v teh dveh minutah, ki jih imam na voljo za odgovor, ampak gospod Hojzling prav gotovo bom predstavil svoj pristop k temu vprašanju, svoj predlog, da podpremo kmete, ki delujejo na okolju prijazen način, ki želijo zaščititi biotsko raznovrstnost. Podpreti želimo naprimer male kmete, ki uporabljajo krmo svojega kmetijskega gospodarstva, namesto da bi uvažali sojo iz Argentine. Torej uporabljajo krmo, ki so pridelali na svoji zemlji. Podprl bom tudi dejavnosti na področju blaginje in zdravja živali. Izboljšati moramo te standarde. Treba je uporabljati naravne metode, kot je letna paša, uporabljati slamo za prešičerejo in tako dalje. Oblikoval bom predloge, ki bodo še bolj okolju prijazni. Okolju prijazno kmetijstvo. To je moja zamisel. Hvala, kolega Hojsling, za pot vprašanje. no, posebno konkreten ta odgovor ni bil, ampak dobro, bomo počakali na vaše predloge. No, govorili ste tudi o kmetih, o nepravični prerasporeditvi plačil. Kako boste poskrbeli za to, da bodo tudi majhni kmeti dobili mm, sredstva, da ne bodo imeli od tega koristi samo veliki obrati? Potem, eh, kako je za konvergenco tukaj? Baltske države imajo samo te delež tega, kar eh, dobijo preostale države in pa nižanje sredstev v drugem stebru. 30 odstotkov bi naj to znašalo pri financiranju. Kako lahko to upravičite? Pravzaprav bi morali eh, v podeželjski prostor investirati več, kot je to trenutno predvideno v predlogih komisije. Gospod Vojčakovski, za eno minuto. Hvala lepa. majhne kmete lahko podpremo s pomočjo drugega stebra. No. Res je, da so določbe v drugem delu v veliki meri namenjeni majhnemu številu velikih kmetij. Tukaj bi morali zagotoviti več demokracije, več kmetov bi moralo dobivati sredstva iz drugega stebra. Jaz sem že prej omenil uh, okolju prijazno kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, organsko kmetijstvo. Jaz se bom zauzemal za to usmeritev, za ta del reforme. In mislim, da je v, velikem, da je v drugem stebru še veliko možnosti za eh, to, da pomagamo malim kmetom. Hvala lepa, kolega David, za eno minuto. Budete v rámci reforme spoločne zemlje? Gospod kandidat za komisarja, ali boste zagotovili, da bo del reforme SKP tudi to, da bodo kmetije dobili plačila in subvencije na podlagi eh, upoštevanja pogojev v dotični državi članici. Drugič, ali boste podprli sklenitev trgovinskih sporazumov, ki bodo omogočili velike uvoze kmetijskih izdelkov in hrane v Evropsko unijo. Tukaj mislim na sporazume, kot so Mercosur in pa sporazum z Vietnamom, naprimer. Hvala lepa, gospod Vojčakovski, za odgovor. Hvala. No, res je, da številne kmete skrbijo posledice sporazumov, kot je recimo sporazum z državami Merkosurja. Sektor kmetijstva je tukaj precej občutljiv. Lahko vam zagotovim, da bom tesno spremljal situacijo. Naslednje leto bo komisija pripravila oceno učinka na evropske kmete v primeru sprejema sporazumov, kot je sporazum z Merkosurjem ali pa z Avstralijo in Novo Zelandijo. Seveda, kmetje ne smejo postati žrtve mednarodnih trgovinskih sporazumov. Če postanejo žrtve, potem moramo uporabiti tržne inštrumente za to, da jim pomagamo in da jih podpremo. Uh, to se je v preteklosti že zgodilo. Lahko vam zagotovim, da bom na vsak način skušal zagotoviti to, da kmetje ne bodo postali žrtve trgovinskih sporazumov. To se je zgodilo tudi v primeru ruskega embarga. Potem, kar se tiče vprašanja zunanje konvergence, mislim, da smo tukaj na pravi poti. Um, ta odločitev, kako daleč želimo iti za zunanjo konvergenco, pa je v rokah eh, so zakonodajalcev, torej sveta in parlamenta. Pot vprašanje. Zanima me, če boste predvideli kakšen nov mehanizem, s katerim bi lahko oblažili učinke trgovinskih sporazumov, ki jih sklepamo torej, kakšen mehanizem, uh, kakšen predhodni mehanizem, ne pa zgolj taki, ki pomagajo kmetom, ko težave že nastopijo. Ja, to bi moralo biti splošno načelo v mednarodni trgovini. Zahtevati je treba, da tisti, ki uvažajo v Evropsko unijo, uh, spoštujejo enake standarde kot proizvajalci v Evropski uniji. Sam sem bil uh, kot računski sodnik uh, pristojen za poročilo o varni oskrbi s prehrano. Eh, v tem poročilu je bilo ugotovljeno, da so bili v Evropsko unijo uvoženi izdelki iz Južne Amerike, ki so vsebovali pesticide, ki so na evropskem teritoriju prepovedani. Uh, To se ne bi smelo zgoditi. Treba je okrepiti sistem kontrol. Nasplošno pa mora obveljati načelo, da je treba od uvoznikov zahtevati spoštovanje enakih standardov, kot jih morajo spoštovati naši proizvajalci in kmeti. Hvala lepa, kolega Kuzmjok, za eno minuto. E, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej e, hvala lepa za to predstavitev. Mislim, da to jasno kaže, kakšne so vaše namere za naslednjih pet let, pa tudi onkraj teh petih let. Zdaj pa moje vprašanje. Evropska unija je prvi izvoznik predelane hrane na svetu. Leta 2017 je ta izvoz znašal približno 140 milijard evrov. Tu imamo celo 20 milijard evrov presežka. Pa ponoma drugače pa je, ko gre za trgovino z nepredelanimi živilskimi oziroma kmetijskimi proizvori. Tu je vrednost izvoza 50 milijard eh, evrov, vrednost uvoza 80 milijard. Tu imamo torej primankljaj, trgovinski primankljaj v vrednosti 30 milijard evrov in zanima me, kako vidite to problematiko v luči dejstva, da je evropejcem potrebno zagotoviti varno in zanesljivo preskrbo s hrano. Gospod Vačehovski, dve minuti. Hvala za vaše vprašanje. Eh, vaše številke držijo. Evropska unija je pravzaprav neto izvoznica eh, hrane, ampak uspeh mm, se nam kako ni prevedel na industrijsko raven. Mislim, da bi morali tudi pri uvozih zahtevati dodatne ukrepe za to, da zagotovimo varno oskrbo s prehrano. Spominal, um, svojim... Hvala lepa. V svojem poročilu, še pod okriljem Evropskega računskega sodišča, ste omenjali tudi podporo mladih kmetov iz sredstev drugega stebra. To je poročilo, ki se ni izkazalo kot zelo pozitivno v smislu ocene SKP. To ste tudi omenili na začetku, govorili ste o tem, da je približno 4 milijone kmetijskih gospodarstev v zadnjih eh, letih prenehalo delovati. Zanima me, ali bodo sredstva v naslednji finančni perspektivi iz drugega stebra lahko bolje namenjeni temu, da se prepreči izginjanje števila in zmanjševanje števila eh, kmetij v Evropi. Eh, hvala, res je. To poročilo računskega sodišča je bilo zelo pomembno poročilo. V dveh finančnih perspektivah smo porabili približno 10 milijard eh, evrov za podporo mladim kmetom. V tem času pa se je število mladih kmetov znižalo iz 3,3 milijone na 2,2 milijona. Torej gre za kmete, ki so mlajši od 40 let. Situacija se razlikuje od države članice do države članice. Ponekod eh, je večina kmetov starih več kot 65 let, recimo na portugalskem. V nekaterih državah članicah je situacija nekoliko boljša, v Nemčiji, na Polskem, v Avstriji. Eh, tam so kmeti nekoliko mlajši. To kaže na to, da bi politika za mlade kmete morala biti prožna. Inštrumente je treba prilagoditi razmeram v državah članicah. Hvala, kolega Flanagan, za eno minuto. Um, uh, many of the questions I was going to ask have been asked already. No, številna vprašanja so že bila postavljena, zato bom spregovoril o uvozu govedine in trgovinskih sporazumov. Spregovoril bom o, Merkos, o Merkosurju. Trenutno imamo 300 tisoč ton Eh, govedine, ki jih vsako leto uvozimo v Evropsko unijo. Pri tem imamo tako imenovane varovalke, mm, na podlagi katerih lahko mm, zaustavimo uvoz določenega izdelka, če bi ta lahko škodoval našim lastnim sektorjem. Mislim, da bi ta mehanizem moral biti uporabljen tudi v situaciji, ko se potencialno lahko pojavi kriza že konec eh, tega meseca, ko bodo irski proizvajalci govedine izgubili dostop eh, do trga, ki je vreden eh, četrtino tone. Torej, če bo prišlo do neurejenega brexita, kaj Kakšni bodo ukrepi, ki boste tukaj predvideli? Res je, da bi najprej morali poskrbeti za lastni trg in šele potem za druge. Hvala. Morda moj odgovor ne bo dovolj, ampak. Gospod Flanagan, poznam probleme irskih kmetov, irskih eh, govedarejcev. Če me boste potrdili kot kandidata, bom obiskal Irsko in se bom sestavil z irskimi kmeti. Vprašal jih bom, kakšno pomoč potrebujejo. To vam lahko zagotovim in to ne velja samo za irske kmete. Moj način dela bo takšen, da se bom pogovoril z kmeti in da bom skupaj z njimi iskal rešitve. Hvala, kolega Flanagan, imate pod vprašanje? Da. Ja, upam, da boste to res naredili, kajti situacija je resna. Kar se tiče protimikrobne odpornosti kako se boste lotili tega problema? Ali boste proaktivni, boste predlagali kakšno alternativo za intenzivno uh, kmetijstvo? Kaj intenzivno, intenzivno kmetijstvo je eden izmed glavnih krivcev uh, za protimikrobno odpornost. Tukaj moramo ukrepati. Če ne bomo ukrepali, potem bodo trpeli naši otroci in vnuki. Če ne bomo mi ukrepali, potem oni nimajo prihodnosti. Uh, Kaj boste torej naredili na področju protimikrobne odpornosti? Hvala, kolega Flanagan. To ni bilo pot vprašanje, ampak popolnoma drugačna tema. Pravzaprav eh, so pravila drugačna. No, ampak, gospod Vojčakovski, če želite, lahko seveda odgovorite na to pot vprašanje. Okay, I, I, I like da, želel bi odgovoriti na to vprašanje. Uh, pri svoji zadnji reviziji sem se ukvarjal ravno z problemom protimikrobne odpornosti na področju zdravil in na področju um, kmetijstva. No, uh, uradno poročilo bo računsko sodišče predstavilo šele naslednji mesec, tako da ne vem, kakšni so končni rezultati. Uh, Eh, je pa res, da tukaj obstaja problem, jaz poznam ta problem in nujno bi morali znižati uporabo antibiotikov v kmetijstvu. Kar se pa tiče vašega vprašanja v zvezi z eh, intenzivnim kmetijstvom, eh, jaz sem zato da podpiramo predvsem neintenzivno kmetijstvo. Intenzivno kmetijstvo ni dobra rešitev za podnebje in za okolje. Zato bom podpiral druge oblike kmetijstva. Tako, sedaj uh, smo končali krok vprašanj in odgovorov uh, koordinatorjev. Uh, sedaj pa bomo slišali še 18 vprašanj. Še naprej bom strok pri času. Najprej dobi besedo kolega Sojdo za eno minuto. Leta 2018 je ZDA uh, uvedel 35 odstotni davek na uvoz uh, oliv iz Evrope. V glavnem je šlo za uvoz uh, oliv iz Eh, Andaluzije in Španije. In to sedaj ogroža tamkajšnja delovna mesta. Eh, šlo je za napad, ki ni bil usmerjen samo proti Španiji, ampak je bil naperjen proti agroživilskemu sektorju Evropske unije. Eh, Trump želi sedaj ponoviti ta napad. Um, sedaj se bo usmeril v olivno olje, v sadje, v žgane pijače, v sir in tako naprej. Uh, z temi novimi tarifami bi mm, morali kmeti opustiti uvoz v ZDA in s tem bi bilo ogroženih na tisoče delovnih mest. Situacija bi postala neuzdržna. Kako boste kot komisar zaščitili evropski kmetijski sektor pred populističnimi napadi, kot je bil ta predsednika Trumpa? Gospod Vojčehovski, hvala, slišal sem za probleme španskih proizvajalcev. In uh, Danes lahko zagotovim, da bova skupaj z komisarjem za trgovino eh, Hoganom ukrepala na tem področju, skušala bova najti inštrument za pomoč španskim kmetom. Ne vem eh, točno, kaj je problem, gre tukaj za nepravične trgovinske prakse. Eh, vsekakor bom se o tem pogovoril z komisarjem Hoganom. Hvala, gospod Zojdo, da ste opozorili na ta problem. Hvala, kolega Zojdo, ali imate pod vprašanje? Hvala lepa. Zahvaljujem se kandidatu za komisarja za odgovor in za pobudo, da se bo pogovoril tudi z eh, komisarjem Hoganom, ki je dosedaj bil eh, komisar za kmetijstvo. To, kar se je zgodilo v Španiji, v Andaluziji, zahteva nujen odziv komisije. Komisija mora ukrepati, preden bo prepozno. Gospod Vojčahovski, za eno minuto. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Zojdu. Dobro je, da ste upozorili na ta resen problem. Treba bo najti rešitev za to. Vielen Dank, Frau Kollegin Aguilera. Gospa Aguilera, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod kandidat, pozdravljeni, dobrodošli v našem odboru. Želela bi omeniti novo strategijo, ki jo je sprožila predsednica komisije. Imenuje se od kmetije do vilice. To je ena izmed redkih pozitivnih posledic, ki jih je zapustila kriza bolezni norih krav. Sedaj želimo bolj eh, trajnostno proizvodnjo. Zanima me, ali to pomeni, da bomo dobili takšno prehrambeno politiko v Evropski uniji, ki bo upoštevala tudi široke izkušnje iz eh, odbora za kmetijstvo, ali se bomo tukaj širše povezali z drugimi generalnimi direktorati, recimo sistem za zdravje ali pa za trgovino. To bi bila dobra novica, ampak predsednica komisije v eh, svojem pismu poziva odbor Agri naj prispeva k tej nove strategiji, naj, pris, naj ponudi svoj prispevek k, eh, k tej novi strategiji. Ali to pomeni, da mi ne bomo pristojni za to področje? Eh, kako bi izgledala ta strategija, gospod Večahovski? Hvala lepa za to vprašanje. Ja, seveda je to zelo zanimiva pobuda za novo strategijo. Kmetijstvo je seveda pomemben del te strategije. Uh, generalni direktorat za kmetijstvo bo sodeloval pri pravi te strategije, ampak kot ste povedali, gre tu tukaj tudi za strategijo za javno zdravje, eh, pomembno je tudi področje konkurence, okolja, zdravja in tako naprej. Dejstvo je, da je to, kar jemo, pomembno. Pomembno pa je tudi to, kako proizvajamo našo hrano na kakšen način jo proizvajamo. Moja dožnost komisarja za kmetijstvo, če me boste seveda potrdili, bo ta, da se bom zauzemal za trajnostno kmetijstvo, za trajnostno proizvodnjo hrane. ki bo okolju prijazna, ki bo ščitila podnebje in ki bo zagotavljala dobrobit živali. No, to strategijo potrebujemo seveda zato, ker potrebujemo neko dolgoročno uh, vizijo, sama strategija pa je um, bila sploh razlog za to, da sem se odločil, da bom uh, kandidat. Gospa Angilera, uh, dobro, tukaj se strinjava, ampak mi želimo, da bi pri tej novi strategiji generalni direktorat za kmetijstvo lahko ne samo prispeval k pravi strategiji, ampak da bi tukaj prevzel vodilno ulogo. Eh, ali nameravate to zagotoviti ali ne. Um, In zanima me tudi, eh, kako boste podprli sektor olivnega olja v Španiji. 10. Eh, oktobra pričakujemo odločitev v zvezi s tem. Gospod Vočahovski. Kot sem že prej povedal, seveda želim pomagati španskim proizvajalcem olivnega olja. Kar se tiče strategije od eh, kmetije do vilice, to sicer ni nekaj novega za generalni direktorat za kmetijstvo. Nova je struktura. Dejansko pa to v kmetijstvu pomeni, da je treba narediti več za okolje in za podnebje več je treba zagotoviti za varstvo biotske raznovrstnosti. To smo počeli že prej, ampak sedaj je treba tukaj prizadevanja še ukrepiti. Hvala. Kolega Čološ za eno minuto. Domnule komisar Desemnat, adesea sunt întrebat ce proiect concret pot... Hvala lepa. Gospod kandidat. Večkrat se sprašujem, kakšne projekte bi lahko predlagali za to, da bi državljani ponovno imeli zaupanje v Evropsko unijo. In mislim, da kmetijstvo lahko ponudi številne možnosti. Um, zdrava prehrana, varna oskrba s prehrano, čisto okolje. Uh, to so projekti, pri katerih smo lahko zelo uspešni na evropski ravni. Ampak najprej pa je treba zagotoviti preživetje kmetov. Sedaj obstaja nek občutek eh, šibkosti skupne kmetijske politike. In eh, to pomeni, da odgovornost nekako prelagamo na ramena držav članic. Zanima me, ali ste zavezani preprečevanju renacionalizacije skupne kmetijske politike. Potrebujemo vizijo skupne kmetijske politike, ki mora biti ki, ki mora temeljiti na realnosti. Um, in, uh, če boste potrjeni za komisarja, ali boste sodelovali z uh, um, Evropskim parlamentom pri uh, pripravi te nove strategije? Gospod kandidat. Question. Of course, I will cooperate very closely Seveda bom sodeloval z Evropskim parlamentom, zato da bi ustvarili dolgoročno vizijo za kmetijstvo. Vi boste moj prvi sogovornik pri tem. Zelo pomembno je, da imamo pri tem eh, podporo evropskih državljanov. Ta podpora obstaja. Večina evropskih državljanov razume, da moramo podpirati naše kmete in da potrebujemo skupno kmetijsko politiko. No, ampak ljudje pričakujejo tudi to, da bo kmetijska politika bolj prijazna do okolja, do podnebja, da bo zagotavljala dobrobit živali. Mm, da bo zagotavljala biotsko raznovrstnost. Ljudje menijo, da je intenzivno kmetijstvo tudi grožnja za podnebje in okolje. Zato moramo javnosti dati jasen signal. Da bo skupna kmetijska politika v bodoče bolj okolju prijazna kar se tiče renacionalizacije kmetijske politike, kakor sem povedal že uh, gospodu De Castru, eh, O tem se bo treba pogovoriti. Nekateri predlogi morda res gredo v smer renacionalizacije. No, sam ne bi ravno govoril o renacionalizaciji, ampak res je, da po, um, moramo uh, imeti nekaj več nadzora nad tem na evropski ravni. Gospod Čološ, pod vprašanje. Gospod kandidat za komisarja. V komisiji vam bodo večkrat rekli, da to ali ono ni izvedljivo. Zanima me, če ste zavezani temu, da date skupni kmetijski politiki svež politični zagon. Tako da bomo lahko končno končali razprave o osnutku reforme in da bomo lahko začeli govoriti o novih izgledih za skupno kmetijsko politiko. In to mora povedati več kot dodeljevanje sredstev za države članice. Potrebujemo novo vizijo kmetijstva. Zanima me, če ste zavezani temu. Lahko govorimo o podrobnostih, ampak zanima me, če imate vizijo tega, kako bi, iz, kako bi moralo izgledati kmetijstvo, ki je okolju prijazno in spoštljivo do virov. Gospod Vočakovski, hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda sem zavezan tej novi viziji. Do sedaj smo vedno govorili o perspektivi petih let, ker vsakih pet let dobimo nov parlament, novo komisijo. In uh, ko razpravljamo o večjem finančnem okviru, je vizija sedemletna. Sedaj smo v enkratnem položaju, imamo novo komisijo, uh, nov parlament in nove razprave o večletnem finančnem okviru. Zato je to dober, dober trenutek za to, da začnemo razpravo o dolgoročni viziji kmetijstva. In eh, pozivam vas k sodelovanju. Vsi moramo soustvarjati to novo vizijo. Eh, če bom potrjen za komisarja, želim, da bi ta vizija bila zapuščina mojega mandata. Hvala lepa, gospa Sander. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kandidat za komisarja. Nestanovitnost osnovnih surovin, mednarodni trgovinski sporozumi, vse to vpliva na prihodke evropskih kmetov. Upoštevati je treba posledice podnebnih sprememb, pa tudi posledice usklajevanja evropskega trga z globalnimi cenami. Teh sprememb je veliko in malo kmetijskih sektorjev se lahko temu izogni. Bistveni napredek je predstavljen v poročilu odbora tega, v poročilu tega odbora. Treba je torej poskrbeti za ustrezna temeljna plačila, sprejeti omnibus, izdajati ustrezna opozorila in zagotoviti rezervo za obvladovanje kmetijskih kriz. Ampak v celotnem nagovoru, ki ste ga imeli, niste tega niti omenili. Ali se lahko zauzamete za to, da boste posodobili vsa ta orodja, s katerimi se bomo soočali tudi z šoki na kmetijskem trgu? Uh, uh, Hvala. morda v pisnih odgovorih nisem bil dovolj jasen. Ampak, gospa Sander, več moramo narediti za zaščito kmetov na trgu. Na skupnem trgu obstaja kar nekaj problemov. Nekaj izkušenj eh, že imamo v zvezi s tem, kako pomagati kmetom v primeru težav na trgu, recimo ruski embargo in tako naprej. Ampak naša podpora včasih ni dovolj. Vem, da je to eden izmed najpomembnejših izzivov za Evropsko komisijo. In lahko zagotovim, da bo to pomemben del mojega dela. Skušal bom okrepiti sistem posredovanja na trgu. Kolegica Sandra, pod vprašanjem. Hvala lepa. V bistvu sem želel spregovoriti o interventnih ukrepih v primeru brutalnih eh, pacov cen. To ne bi prepustili državam članicam, ampak eh, bolj malo jih je izkoristilo to možnost. Koriščenje teh sredstev strani kmetov je prav tako zelo uh, nizka, v smislu stopnje absorpcije, ker so stroški previsoki. Tako da razumem, kaj pravite, gospod eh, komisar, ampak zanima me, kako se boste vi zauzeli za to tematiko, da bomo dejansko ta orodja lahko nadalje razvili. Gospod Vojčehovski, ena minuta. Moj odgovor na to vprašanje je, boste razumeli, da ne more biti zelo natančen. Ne morem podati natančnega odgovora v svojstvu kandidata za komisarja, ampak kot komisar bom eh, vsekakor sodeloval s kmeti, s poslanci in poslankami, da se poiščejo dobre rešitve za krepitev tega sistema zaščite kmetov. To je nekaj, kar lahko povem zdaj kot kandidat za komisarja. Hvala lepa. Gospa Avram, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, Vojčehovski. Na začetku današnjega zaslišanja ste spregovorili o milijonih kmetij, ki so izginile, približno 4000 eh, kmetij na dan zapre svoja vrata in v času tega našega zaslišanja bo marsikateri kmet doživljal tragedijo podnebne katastrofe, turbulentni premiki na trgih, velike razlike v razmerah na tržiščih. Prav tako pa je tu še ena zadeva in sicer razmerja med kmeti in velikimi trgovskimi verigami. Tudi to ste omenili v svojem pisnem odgovoru. Govorili ste o šibkem položaju kmetov in o tem, da želite to na nek način rešiti, kaj ti dejali ste, da kmetje ne bi smeli biti v šipkejšem položaju, kot so trgovske verige. Kakšne konkretne ukrepe tu nameravate izvesti ali nameravate rešiti ta problem položaja kmetov v primerjavi z trgovskimi verigami? Hvala lepa, gospod Vojčehovski, dve minuti. Hvala lepa, gospod Avram, za to vprašanje. pred eh, desetimi, dvanajstimi leti, leta 2007, sem bil tu v Evropskem parlamentu eden od avtorjev pisne deklaracije, ki jo je Evropski parlament potem tudi potrdil, o tem, da je potrebno Evropsko komisijo pozvati k izboljšanju položaja kmetov napram trgovskim verigam. In spomnim se, ko smo zbirali podpise za to pisno izjavo v Evropskem parlamentu in to so podprli tudi kmetje oziroma organizacije kmetov v številnih državah članicah v EU. In potem, ko smo uspešno izvedli to akcijo, sem se jim želel uradno zahvaliti za to podporo in rekli so, ne, ne, gospod poslanec, bolje bi bilo, da ne poveste, da smo podprli te aktivnosti. In to zato, ker so se bali negativnih posledic in eh, povračilnih ukrepov velikih trgovskih verik. Zdaj je morda to ena od dolgoročnih posledic eh, teh aktivnosti, da imamo nepoštene trgovinske prakse in moja obveznost kot eh, komisar pa bo da poskrbim za ustrezno implementacijo teh predpisov in to je pomemben način zaščite naših kmetov v razmerju do trgovskih velik. Gospa Avram, dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, ja, rada bi izkoristila ta dodatni čas za to, da kandidatu za komisarja gospodu Vojčehovskemu dam priložnost, da pove kaj konkretnega o tem, kaj namerava storiti in da nam predstavi to poglobljeno analizo, o kateri je govoril, da bomo imeli jasnejšo sliko o tem, v kakšnem položaju so kmetje na eni strani in trgovci na drugi. Gospod Pačehovski. Ja, kot sem dejal prej, potrebno je poskrbeti za implementacijo tega zakonodajnega inštrumenta. Potem je pa potrebno tudi vse čas spremljati razmere in eh, ukrepati, reagirati, ko ugotovimo, da so evropski kmetje v nepoštenem položaju naprem trgovcem. Potrebno je izkoristiti pravne inštrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se jim pogaja. V teh situacijah moramo ukrepati tudi po pravni poti in vsekakor bom sodeloval tudi z komisarjem pristojnim za konkurenčnost in z drugimi eh, komisarji. To lahko na to temo povem zdaj, v tem trenutku. Hvala lepa. Kolega Guerrero. Kolega Guerrero je eh, za vami, toliko da boste vedeli, gospod Vojčehovski. Hvala lepa, spoštovani gospod kandidat za komisarja. Eh, številni evropejci se delajo skrbi zaradi dobrobiti živali in pa tudi vse večje odpornosti ima na proti eh, mikrobna zdravila, na antibiotike, torej vsega če bomo zmanjšali obseg živinoreje, potem eh, lahko tudi uporabo surovin, krmil. Eh, prav tako je še en problem, več čas se osredotočamo zgolj na količino. Pomembno pa je, da zmanjšamo porabo surovin, da zmanjšamo tudi okoljske stroške. In eh, v zvezi z SKP me zanima tudi, ali je nova strategija za dobro počutje živali tudi sestavni del vaših načrtov. To sedanje se je izteklo leta 2015 in zanima me, kako nameravate v novo SKP vključiti vprašanje dobrega počutja živali in kako boste v to delo vključili tudi odbor za kmetijstvo. Hvala, gospod Večahovski, dve minuti. Ja, izboljšanje standardov na področju dobrega počutja živali bo vsekakor. eno ključnih področji dela v mojem mandatu. Rad bi povedal naslednje in to kažejo moje izkušnje iz revizije o dobrem počutju živali, ki sem, ga, ki sem jo opravil. Kot prvi v zgodovini računskega sodišča sem opravil revizijo na temo dobrega počutja oziroma dobrobiti živali in ugotovitve so bile naslednje sistem je bolj učinkovit, kadar kmete lahko spodbujamo k spoštovanju standardov. Se pravi, da se ne odločamo za represivne ukrepe, ampak za ukrepe spodbujanja kmetov. V trenutnem sistemu imamo inštrument, ukrep številka 14 in v okviru programa za razvoj podeželja je prav tako nekaj ukrepov, ampak to se je zelo malo izkoristilo. Mislim, da je le 1,5 milijarde evrov v celotni perspektivi šlo za te namene in mislim, da moramo več postoriti na tem področju in kmete moramo spodbuditi, da izboljšajo standard na področju dobrega počutja živali. Torej več letnih paš, zmanjšati eh, tudi gostoto živali na površino pri reji prašičev, uporaba slame kot stelje in podobno. Menim, da je bolje imeti tisoč eh, kmetij s po sto prašiči, kot pa eno farmo s sto tisoč prašiči. To je bolje za okolje in to je tudi bolje z dohodkovnega vidika in še marsi kateri. Eh, drug vidik je tu pomemben. Hvala lepa, gospod Garero. Eh, dopolnilno vprašanje. Hvala, gospod eh, kandidat za komisarja. Ostajamo pri temi dobrega počutja živali. Veliko napak je pri eh, prenosu zakonodaje, predvsem direktive o prevozu živih živali. Dolžina potovanj, ki jo predpisujejo določene države, jasno krši pravila direktive in zanima me, ali boste prevoz živih živali na daljše razdalje v EU prepovedali. In zanima me, ali menite, da mora Evropska skupna kmetijska politika financirati to vrstno trgovanje z živimi živalmi ali ne. Hvala lepa, to je zelo pomembno vprašanje. Jaz zadevo vidim tako, menim, da moramo vzpostaviti neko alternativo to vrstnemu poslovnemu modelu. Ampak moram reči, da sploh ne razumem, zakaj je ekonomsko vzdržno, da živo govedo iz eh, Irske s tovornjakom peljejo na obalovo pristanišče, potem preko morja na bližnji vzhod, to je zelo, zelo dolga pot. Seveda, ja, to je izvoz, pa vendar, če podpiramo krožno gospodarstvo, če podpiramo, želimo podpreti kmete, ki proizvajajo oziroma pridelujejo na način, ki je povezan z lokalno industrijo, potem živali ne bomo transportirali na, na dolge razdalje. Je to vsekakor alternativa, ki jo morajo, ki jo morajo Evropska unija sredstva in evropski skladi podpreti. Hvala lepa, gospa Picoto. Hvala lepa. Pogosto se evropsko kmetijstvo uporablja kot eh, valuta v mm, trgovanju s tretjimi državami in sklepanju trgovinskih sporazumov. Pogosto v določenih panagah eh, sadje, zelenjava, meso prihaja do nepoštene trgovinske prakse in eh, masovna proizvodnja nizke kakovosti znižuje cene. Zato prosim za odgovor, kako nameravate v prihodnih petih letih predvsem zaščititi male proizvajalce in kako nameravate v okviru trgovinskih sporozumov s tretjimi državami zaščititi uporabo številnih evropskih oznak porekla. Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. To je vsekakor zelo pomembna tema. In ja, strinjam se, ko sem bil še poslanec v tem parlamentu, smo imeli isti problem, isti odgovor. Je bil pred leti, ko je eden od komisarjev odgovoril na moje vprašanje, zakaj v mednarodni trgovini kmetje niso deležni zadostne zaščite in odgovor je bil, zato ker imamo večji interes za industrijo kot pa za kmetijstvo. Ampak dejstvo je, da kmetje ne smejo biti žrtve mednarodne trgovine in trgovinskih sporazumov in zato lahko tu jasno izrečem, da bom zelo tesno sodeloval predvsem z komisarjem pristojnim za trgovino, da zaščitimo kmete v okviru trgovinskih odnosov EU. Kmetje ne smejo biti žrtve drugih panok. Hvala lepa. Hvala, gospoda Bicoto, dopolnilno vprašanje. Trgovinske in eh, diplomatske aktivnosti vedno privedejo do tega, da prihaja do udarcev našim eh, kmetom. To smo videli z sankcijami proti Rusiji, potem tudi z ameriškimi carinjami. Mislim, da moramo imeti dovolj poguma, da se zaščiti kmetijstvo znotraj komisije in sprašujem vas, ali boste imeli ta pogum, da boste to škodo, naprimer samo italijansko kmetijstvo je utrpelo zdaj milijardo evrov škode, dejansko preprečili. Gospod Vojčehovski, ena minuta moj odgovor bo zelo kratek. Da, vsekakor bom imel ta pogum, da kmete zaščitimo. Moja funkcija kot eh, komisar za kmetijstvo je, da sem zagovornik evropskih kmetov. In to v tistih situacijah, kjer to podporo in pomoč potrebujejo. Hvala lepa. Gospa Aguilar, ena minuta tudi gospod Aguilar sedi za vami, gospod Vačehovski, toliko da boste vedeli. Gospod kandidat, imam vprašanje za vas in tudi deset želja. Najprej, treba je upoštevati razlike, ki obstajajo v evropskem kmetijstvu, spomniti je treba na to, da obstaja tudi sredozemsko gospodarstvo in da obstaja tudi intenzivna živinoreja. Drugič, dovolj trdni moramo biti za to, da ne bomo žrtvovali kmetijstva. Eh, kmetijstva za trgovinske sporazume, stavi, da je treba na znanost. Um, in pa sedaj še vprašanje. Um, skrbi me trenutna situacija v kmetijstvu. Vedno manj je proračuna, več je obveznosti, manj podpore pri proizvodnji. Kakšne instrumente oziroma nove spodbude boste sprejeli za kmete, zato da bodo lahko konkurirali na vedno bolj globaliziranemu trgu? Gospod Počehovski, dve minuti. Hvala za to vprašanje. Strinjam se, da moramo probleme kmetijstva in evropskih kmetov razumeti vse evropsko. Tu pa tam si ustvarjamo vtis o situaciji zgolj v Evropi v srednji Evropi, potem je pa situacija popolnoma drugačna, ali jugu Evrope ali na, v daljnih regijah. Spomnim se, ko smo imeli krizo na trgu sladkorja, sem eh, opravil obisk na otok Reunion eh, ali pa na Kanarske otoke, ki tudi pridelujejo banane in tu so številne posebne panoge, ki jih eh, vsekakor moramo zaščititi v EU. Glede ekologije. tako kot pri dobrem počutju živali, je to eno ključnih področji, za katere, na katera sem zainteresiran. Moramo pa kmetam zagotoviti podporo. To mislim, da je ključno. Podpora kmetom za prostovoljno izboljšanje standardov dobrega počutja živali. mislim, da ni potrebe potem, da bi bili ekstremno ekološki v svojem pristopu. Ampak eh, slišal sem mnenje, da je kmet vedno prvi ekolog. Ampak kmetom moramo ponuditi podporo na tem področju. Pomagati jim moramo, ne pa da se na nek način z njimi borimo. Hvala, gospod Aguilar, dopolnilno vprašanje. Designado. Gospod kandidat, kakor veste, naši kmeti lahko uporabljajo vedno manj pesticidov. Eh, prav tako so blokirane nove, um, tako imenovane new breeding techniques. Uh, zato se ta tehnologija seli drugam izven meja Evropske unije. Kakšne ukrepe boste predvideli za to, da bi obrnili ta trend? Gospod Vačehovski, ena minuta. Ja, zdaj lahko že povem, da sem odprt za razpravo o tem. Nimamo v tem trenutku še popolnega odgovora ali popolnega koncepta za to vprašanje. Mislim, da se je treba o tem pogovoriti in poiskati dobre rešitve. Upam pa, da bomo skupaj z gospodom Gulerem in z ostalimi poslanci v Evropskem parlamentu lahko razpravljali o tem vprašanju. Hvala lepa, kolega Jar, ena minuta. Spoštovani gospod kandidat za komisarja, na, iz vaših pisnih odgovorov sem ugotovil, da ste želite progresivno spremeniti sistem, kot ga je predal gospod Hogan, neposredne plačile naj bi eh, začeli preusmeriti v smer eh, malih družinskih kmetij. To je točno to, kar smo mm, želeli tudi v našem odboru. Zanima me, kaj menite o kompromisu, ki ga je sprejel odbor za kmetijstvo glede eh, zgornjih meja in pa dodatnih plačil za male kmetije in ali morda tudi ne menite, da bi bil morda končno čas, da razlike med neposrednimi plačili v državah članicah oziroma med državami članicami odpravimo. Gre torej za plačila kmetom v isti državi članici. In še eno vprašanje. Govorili ste o intenzivnem in industrijskem kmetijstvu. Jaz vidim razliko med intenzivnim kmetovanjem in industrijskim kmetovanjem. Gospod Vojčehovski, dve minuti. Thank you. Yes, of course, there is, there is the... Ja, hvala. Seveda, intenzivno in industrijsko kmetovanje ni ena in ista stvar. Problem vidim z preveč intenzivnim in z preveč industrijskim kmetovanjem. To je nekako patologija našega kmetijstva. Kar pa zadeva razlike med kmeti in kar zadeva notranjo konvergenco. Ja, to je eno od vprašanj, o katerih je tekla beseda tudi v okviru mnenja računskega sodišča o prihodnji SKP. Razlike so včasih eh, na ravni desetkratnika v isti države članici. En kmet dobi 100 evrov na hektar, sosed pa 1000 na hektar. In eh, zelo težko je to spremeniti, kajti včasih je to problem strukture. Hmm. In eh, velikosti kmetij. Bomo pa v okviru dolgoročne vizije za kmetijstvo morali poiskati kmetijstvo rešitev za to. Vsekakor sem odprt za razpravo o tem. Trenutni predlog, eh, predlog gospoda Hogana, dela nek korak v to smer, ampak še premalo, se strinjam z vami. Tako da to vsekakor je vprašanje, o katerem se bo treba še pogovoriti, gospod Jar. Hvala lepa. Gospod Jar, dopolnilno vprašanje. Ja, se upravičujem. Preveč eh, vprašanju sem dal v prvo vprašanje, torej kar zadeva zgodne mejo in degresijo. Tu je naš odbor imel zelo dolgo razpravo na to temo in našli smo nek eh, kompromisno rešitev. Po eni strani to zagotavlja, da imajo mala, mala gospodarstva dodatna plačila, po drugi strani pa mora tudi države članice imeti določeno mero fleksibilnosti, kajti pogoji v državah članicah so zelo raznoliki in zato potrebujemo oboje. SKP, ki podpira mala kmetijska gospodarstva, obene pa je treba državam članicam dati dovolj fleksibilnosti, da bomo imeli sistem, ki ne bo preveč zbirokratiziran in ki bo tudi eh, zadostno zaščiten pred eh, goljofijami. Zato me zanima, ali se strinjate z našim kompromisom, ki ga je sprejel naš odbor glede zgornjih meja in pa degresije. Hvala, gospod Vojčahovski, ena minuta. Ja. Moj odgovor je, da sem vsekakor pripravljen pogovoriti se v prihodnosti o tem kompromisnem predlogu. Namreč, pred nami je predlog komisije. Kompromisni predlog, ki ste ga vi oblikovali, je zelo zanimiv. Sam sem eh, vedno bolj naklonjen fleksibilnemu pristopu za predlog dajanje možnosti državam članicam, da odločajo, kajti imamo zelo raznolike situacije. Imamo države članice, kot je naprimer Češka republika, kjer je poprečna velikost kmetije več kot 130 hektarjev, potem imamo države, kot je Poljska, kjer je poprečna velikost 10 hektarjev, potem države, kot je Romunija, kjer je še manj kot 10 hektarjev. In naš pristop mora zato biti fleksibilen. za reševanje tega, te problematike malih in velikih kmetij. Imamo 80 tisoč kmetij. Za več kot 250 hektarji. 80 tisoč kmetij v EU ima preko 250 hektarjev in na te odpade 22 odstotkov vseh neposrednih plačil. Hvala lepa. Gospa Katajnen. Tudi gospa Katajnen sedi za vami, gospod Vojčehovski. Hvala lepa, gospod eh, kandidat za komisarja. Vsi vemo, da le rentabilna, rentabilno kmetijstvo lahko zagotavlja zanesljivo skrbo s hrano. In zanima me, kaj boste storili, da bomo ohranili kmetijstvo, ki bo rentabilno in ki zagotavlja tudi odgovore za boj proti podnebnim spremembam. Kako boste poskrbeli za to, da bomo eh, z reformo SKP ohranili kmetijsko proizvodno, ki bo rentabilna? povsod po EU, eh, e vključno z eh, tistimi manj očitnimi regijami. Kaj menite mm, tudi o ulogi podpore za kmete v območjih s težjimi predelovalnimi pogoji? Kako boste prav tako poskrbeli za to, da bo finančni sektor vendarle podpirajo kmetijstvo, ne pa podajo še dodatne pogoje, zaradi katerih eh, se otežuje kmetovanje. Gospod Vojčehovski, hvala lepa. Po mojem mnenju, trajnostno kmetijstvo in eh, kmetijstvo, ki se izvaja na podlagi višjih okoljskih standardov, lahko postane in ostane konkurenčno, če bomo to kmetijstvo, to vrstno kmetijstvo podprli. Ne moramo reči, da bomo podpirali zgolj intenzivno kmetovanje, ki je ekonomsko bolj upravičeno. Morda na kratki rok, na dolgi rok manj. In to je pač strošek, ki ga moramo podpreti, da na ta način podpremo kmete, ki prispevajo k varstvu našega okolja, eh, naše biotske raznovrstnosti in tako dalje. Ampak po mojem mnenju je tu izbira jasna, alternative ni. Podpirati je potrebno takšno kmetijstvo, to je absolutno nojno in skupaj s kmeti moramo ukrepati, ne pa da delamo proti kmetom ne da jih silimo v takšno ali drugačno delovanje, ampak da jih, jim pomagamo, da jih podpiramo. To je poanta SKP. To bi bil moj odgovor. Hvala. Hvala lepa, gospa Katajnen, dopolnilno vprašanje. Hvala lepa. V prihodnosti se lahko še pogovorimo o taksonomiji in o kriterijih trajnosti, ampak moje dopolnilno vprašanje je, zadeva drugi stebr. V vašem pisnem odgovoru ste dejali, da mora podeželje ostati dinamično, eh, polno življenja. Zelo je dobro, da ste tega eh, v to prepričani, ampak imamo bistvene reze, ki so predvideni za drugi stebr. To je zelo obžalovanje vredo in države članice nimajo možnosti premostiti ta manjko. In zato je potrebno zagotoviti več fleksibilnosti za pretok denarja med stebri, ali torej nameravate dati to možnost državam članicam, ki želijo preko drugega stebra izvajati okoljske ukrepe. Gospod Vačehovski, ena minuta. Seveda. Podporo bom odločitev držav članic za možnost transferjev iz stebr v obe smeri, iz drugega v prvi in v prve, iz prvega v drugi, zato ker je to. Nujno. V vsakem primeru pa je to koristno za okolje, za podnebne spremembe in tako dalje. To je zelo pomembno. To moramo zagotoviti zato, da te posledice transferja med stebri ohranimo. V obeh stebrih, še posebej v drugem, je bil znesek približno 100 milijard evrov, zdaj jih je manj kot 80 milijard. To je pač politična odločitva odločitev, parlament, svet, države članice se morajo odločiti o tem, kakšen bo na koncu koncev proračun za drugi stebr. Z več denarja lahko postorimo več, seveda. Hvala lepa, kolegica Kondineli, ena minuta. Hvala lepa, spoštovani gospod eh, komisar. V zadnjih petih letih smo bili priča komisar za kmetijstvo, ki se je izkazal za svojo politično odločitvijo, da mm, bo eh, sprejel določene ukrepe na račun kmetijstva, zato da so se vendarle lahko sklenili določeni trgovinski sporazumi. Zato se ga je prijel tudi vzdevek komisar za trgovino. In predvsem kmetje, ki proizvajajo kakovostno eh, hrano, so tisti, ki postajajo najpomembnejši. V trgovinskih sporazumih je kmetijstvo postalo menjalna eh, valuta za doseganje prednosti v drugih sektorjih, ampak brez kakršnekoli kompenzacije. To je privedlo do kriz, do izgub delovnih mest. Da bi velikim nadnacionalnim lobijem ugajali, je pretekla komisija dovolila uvoz eh, žit obdelnih za glifozatom in to je vsakor škodljive za naše potrošnike. Predsodilši prekinja. Gospod Vojčehovski, izvolite. Yes, of, yes, of course, but uh, this is not my role. Seveda, to se je zgodilo, ampak ni moja vloga komentirati dejavnosti prejšnje komisije. Evropska trgovinska politika in pa obrambna strategija za zaščito interesov naših kmetov. Vse to bo predmet nove revizije Evropskega računskega sodišča. In to bo vredno prava priložnost, da ocenimo, kakšna je situacija. Lahko pa potrdim, da bom aktiven komisar in bom delal v smeri zaščite kmetov, ko se pojavijo tveganja, da bi lahko postali žrtve mednarodnih trgovinskih sporozumov. Lahko že zdaj potrdim, da bom aktiven. Hvala. Kolegin Rondinelli zur Nachfrage, bitte. Gospa Rondinelli, dopolnilno vprašanje. Mikrofon za govornico lepo prosimo. Eh, Tako, prosila bi za vaš komentar glede tega, da boste pomemben protagonist v prihodnih eh, kmetijskih, v prihodnih trgovinskih eh, pogovorjih in eh, me zanima, ali boste tam varovali interese kmetijstva. Gospod Počehovski, ena minuta. Of course, as I said before... Seveda, kot sem že povedal, bo zelo pomemben dokument ocena učinka. Najprej moramo pridobiti znanje o vseh potencialnih posledicah, ki jih lahko imajo trgovinski sporazumi za kmetijski sektor. O tem moramo izvedeti vse, potem pa bomo morali najti rešitve, instrumente, s katerimi bomo zaščitili naše kmete. Seveda obstajajo konkretni razlogi za trgovinske sporazume. Merkosur ni neka prismuknjena zamisel, ampak glavno pri tem je, da lahko zaščitimo tudi kmete. In zdaj imamo priložnost poskrbeti za naše kmete, jih zaščititi. Najprej pa je treba ugotoviti vse morebitne posledice. Ocena učinka je zelo pomemben dokument in ta dokument bo pripravljen naslednje leto. Dank, frau Neuchel, für eine Hvala, gospod Neuchel, ena minuta. Ja, imam naslednje vprašanje. Evropska unija se je zavezala doseganju ciljev trajnostnega razvoja OZN. Cilj 5 in 15 sta mi še posebej blizu. Da začnem s ciljem 15. Ohraniti ekološke sisteme na podeželju, jih eh, ustrezno izkoriščati, varovati gozdove, boriti se proti detertifikaciji in eh, proti izgubi biotske raznovrstnosti. To je naša naloga na globalni ravni. Zanima me, kakšen bo naš prispevek eh, tu s kmetijsko politiko. Zato vas konkretno sprašujem, kako. Eh, razmišljate o kriterijih trajnosti za uvoženo hrano, še posebej za sojo, ki prihaja v Evropo, socialni, ekološki in eh, ekonomski kriteriji. Torej. Prav tako me zanima vaše mnenje glede golosekov. To se dogaja pogosto in eh, na teh tleh potem pridelujejo sojo oziroma druge predelke. Kako boste poskrbeli za to, da uvoz kmetijskih surovin v Evropsko unijo poteka v skladu z Eh, ciljem 15 eh, OZN in zanime, ali boste upoštevali zahtevo parlamenta glede kriterijev trajnosti za uvoženo hrano. Gospod Vojčehovski, dve minuti. Thank you very much. Uh, uh... Najlepša hvala. Veliko vprašanj ste mi zastavili, ampak omenili ste uvoz soje. To je trenutno potrebno, zato ker to krmo za živinorejski sektor potrebujemo. Uvozimo 40 milijard vrednosti soje na leto in to je zelo velik obseg uvoza. Iz drugega stebra torej lahko podpremo kmete, ki ne uporabljajo vrednosti uvožene krme. To je bil eden izmed primerov ukrepanja in to bom tudi predlagal. Prav tako je pomembna trajnostna politika na področju kmetijstva, zato je treba poskrbeti. Pozabil sem še eno vprašanje. Wenn es um die Waldbewirtschaftung geht, the forest. Ah, yes, of course, thank you, thank you. And, uh, No, seveda, hvala. Certificiranje, podobno vprašanje. Dobili smo novo poročilo Evropskega računskega sodišča, ki omenja težave pri zaščiti prsti. Nimamo nobene ustrezne zakonodaje glede zaščite prsti in to je tudi eden izmed razlogov za krčene gozdov, dezertifikacijo. Kmete so seveda žrtve podnebnih sprememb. V tem primeru krčene gozdov je zelo resna težava, v Evropski uniji. Sodišče je podalo nekatere predloge za reševanje te situacije in to bom skušal izvesti tudi na komisiji. Področje gozdov v Evropski uniji se je precej povečalo, več milijonov hektarjev ampak moramo biti pozorni na dezertifikacijo in pa krčitev gozdov po drugih celinah. Na to moramo biti pozorni. Gospod Neuhl, dopolnilno vprašanje. Ja, omenili ste evropsko kmetijstvo kot eh, žrtev, ampak jaz sem v svojem vprašanju v bistvu zadevo gledala z druga zornega kota, namreč kje je evropsko kmetijstvo morda lahko tudi storilec v narekovajih, kje smo mi tudi so odgovorni za to, da prihaja do golosekov drugod po svetu in ki smo mi so odgovorni za to, da se te površine potem porabljajo za predelavo soje. Mene bi zanimalo, kako eh, vi vidite našo soodgovornost eh, nas kot eh, Evropskega odbora za kmetijstvo, da morda vplivamo na razmere v svetu. Gospod Počehovski, ena minuta. Maybe I, I, this controversial, uh, controversial opinion that To je kontroverzno mnenje, da je kmetijstvo krivo za to. Kmetje so prisiljeni v to, da uporabljajo uvoženo krmo, to je nujno, ampak še enkrat moram povedati, da je treba podpreti krožno kmetijstvo, lokalno kmetijstvo na osnovi lokalnih kmetijstv, industrijskih dejavnosti in to bo eden izmed načinov, na osnovi katerega lahko zmanjšamo odvisnost od uvoza iz drugih celin. Kalinovski, ena minuta. Hvala, kolega Kalinovski, ena minuta. Hvala lepa. Vprašanje glede izravnave plačil smo že slišali, zato me zanima proračun za prihodno finančno perspektivo. In predvsem, ker zdaj pogoje za dostop do teh sredstev. Predvsem me zanima klauzula o finančni disciplini. Če bi neka država bila podvržena tem sankcijam, potem bi predvsem kmetje izgubili 50 odstotkov dohodka po odbitku stroškov. In zanima me, kako vi vidite to vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva strateške načrte in pa obveznost vprašanja vključevanja definicije aktivnega kmeta na strani držav članic. To je izredno pomembno za države kot je moja, kjer je že več kot 50 odstotkov upravičencev ljudje, ki niso kmeti, ampak so zgolj lastniki zemljišč in s tem je treba nekaj storiti in upam, da boste to rešitev podprli. Hvala. Vojčekovski. <clears throat> Gospod Vojčekovski, dve minuti. Eh, about the eh, active farmer definition. Glede definicije aktivnega kmeta, active farmer, strinjam se, takšno predelitev potrebujemo. Pri nadaljevanju zakonodajnega postopka se prav gotovo lahko zberemo in pogovorimo o tem. Prvo vprašanje, pogojevanje, pravni predpisi in posledice za proračun. Lahko povem, da imamo mnenje računskega sodišča, o tem vprašanju, gre za predlog uredbe. Lahko preberem le naslove po glavi tega mnenja. Jaz nisem bil avtor tega poročila, zato je bil zadolžen eden od mojih kolegov na računskem sodišču. Celotno računsko sodišče je seveda pristojnost odgovorno za to poročilo, ampak to je nekaj, pripravil eden izmed kolegov. Torej, diskrecijska pristojnost za komisijo nobenih specifičnih posvetovanj, nekatere smernice in kriteriji niso jasno določeni, vse to so navedene težave, prav tako ni nobene jasne zaveze za komisijo, da oceni možnost odprave ukrepov na lastno pobudo, nobene zahteve za komisijo, da oceni potencijalni učinek na upravičence iz nacionalnih proračunov. Ni moja vloga oceniti predlog komisije, ampak glede na mnenje računskega sodišča ta predlog ni bil dobro pripravljen. Le to lahko povem. Hvala. Hvala, kolega Kalinovski, dopolnilno vprašanje. Hvala lepa za to vaše stališče glede aktivnega kmeta, še posebej glede na to, da je vlada Eh, iz katere ste odstopili, nasprotoval takšni rešitvi. No, kar pa zadeva klauzulo o pogojevanju, imam za vas prošnjo kot prihodnega komisarja. Namreč, kot eh, kmet imam tudi veliko pričakovanje od vas, da prepričate kolegi komisarjev, morda celo svet, da iz te klauzule izključite kmete, kajti ne more se zgoditi tako, da zaradi napak oblasti ali celo namernih eh, eh, ukrepov oblasti, kmetom oduzamamo vse tja do 50 odstotkov prihodka. Tega si ne moram predstavljati, da eni sami eh, poklicni skupini oduzamamo takšen vir dohodka. To je velikanski izziv za vas. Vojčikovski. Gospod Vojčikovski. Ok, but uh, uh, in uh, I think that that uh, will be discussion. Mislim, da se bomo znotraj nove komisije pogovorili o tem predlogu, vsaj morali bi se. Mnenje Evropskega računskega sodišča, ki je zelo kritično, je nekaj, kar moramo resno obravnavati. To je moj predlog, da resno razmislimo o ugovorih računskega sodišča glede tega predloga, ki zadeva pogojevanjem. Hvala, kolega McCarthy, ena minuta. Najlepša hvala, komisar. Dovolite mi, da se navežem na vaš uvodni nagovor, kjer ste dejali, da Evropska unija izgublja približno 4 milijona kmetij na desetletje. Prehranil vam bom strošek ocene učinka, zakaj se to dogaja. Enostavno lahko povem zato, ker kmetije niso vzdržne, ker kmetije ne ustvarjajo dobička in zato so prisiljeni zapuščati kmetijsko dejavnost. Omenil bi dve področji, o katerih moram govoriti, če se želimo s tem soočiti. Reforma kmetijskih plačil. 125 tisoč najbogatejših kmetijskih gospodarstv prejme približno 13 milijard evrov iz SKP. In to je približno 10 odstotkov celotnega evropskega proračuna, niti ne proračuna Evropske unije. To majhno število kmetijskih gospodarstv prejme toliko sredstev, večina kmetov pa prejme le prgišče teh sredstev. Izvaja se tudi vedno večja konsolidacija korporativnih procesov in komisija je na škodo maloprodajalcev to dovolila. Ta situacija vodi tudi v proteste brez precedensa v državah članicah, kot je Irska. Kakšni so vaši načrti za boljšo porazdelitev kmetijskih plačil in za to, da se boste soočili tudi z ustreznim urejanjem tega sektorja? Hvala lepa, se upravičujem, ker sem eh, gospoda Kartija preimenoval v McCarthyja, seveda eh, je bil mišljen gospod Karthij. Eh, gospod Počehovski, izvolite. Um. Najlepša hvala, gospod Matt Carthy. Seveda se Evropska unija ne mora odločiti glede tržnih cen, trg je prost. V vsakem primeru pa bom kot komisar pripravljen prisluhniti kmetom, se pogovoriti o njihovih težavah in skušal bom z njimi najti rešitve bom prav gotovo komisar, ki je odprt za dialog s kmetijem. To je moja obljuba. Uh, eh, you write that uh, is big problem this defense. Pravite, da je velika težava v razlikah med majhnimi kmetijami in velikimi kmetijami. Kot vemo, 20 odstotkov največjih kmetijskih gospodarstv prejme 80 odstotkov proračuna SKB, preostalih 80 odstotkov pa prejme 20 odstotkov tega proračuna. Ampak kako bi to lahko spremenili? To je eno izmed temeljnih vprašanj, ki jih je treba rešiti v času te razprave, ko oblikujemo dolgoročno vizijo za kmetijstvo. Kako je s tem zdaj? Zaenkrat, če nimamo rešitve v tej perspektive, morda je capping ena izmed rešitev ali pa aktivno kmetovanje, to bi lahko bila možnost za spremembo te situacije. Splošno gledano, pa je to zelo dobro izhodišče za razpravo o dolgoročni viziji za kmetijstvo. Kako naj bi kmetije podpirali? Kje je mesto za majhne kmetije? Kakšna je vloga večjih kmetij? To so vprašanja, na katera moramo najti skupni odgovor. Kolegi, kaj si to na fragi? Hvala, gospod Karthi. Dopolnilno vprašanje. Ja, I don't know what that was, commissioner designate. Ne vem, kaj je bilo to, spoštovani kandidat za komisarja, to ni bil odgovor na moje vprašanje. Zdi se mi, da se bomo ponovno sestali, preden bo ta proces zaključen. Ampak zaenkrat bi zastavil dve specifični vprašanji, prosim za vaše mnenje. Torej, kako bomo rešili te težave? Po celotni Evropi potrebujemo obvezno zgornje mejo plačil, tako da bo mogoče poskrbeti za razporeditev tudi na navadne kmete. In drugič, verjamem, da če se želimo spopasti za dominantno ulogo majhnega števila malo prodajnikov in pa predelovalcev, moramo upeljati prepoved na soprodajo kmetijskih izdelkov za te velike družbe. Bi lahko to pokomentirali, gospod Vojčehovski? En minuta. Seveda, dumping bi moral biti v Evropski uniji prepovedan, pa tudi drugot. Kot nekdani europoslanec imam izkušnje s tem. Uspešno smo se borili proti dumpiškim cenam jagod iz Kitajske pred številnimi leti. Zdaj pa vprašanje določene zgornje omejitve. To je eno izmed najpomembnejših vprašanj, ampak pomembno je predvsem, da najdemo politično rešitev. Stališče komisije je zaenkrat prostovoljno določene zgornjih mej. Države članice se morajo glede tega odločiti. In zato imamo en argument torej za prostovoljni keping, ne obvezni keping. V različnih državah članicah imamo različne situacije. Velike razlike so v smislu obsega kmetovanja oziroma velikosti kmetij. 30 hektarjev, to je srednja velika kmetija na Češkem, 10 hektarjev na Polskem. Zelo težko je najti enotno rešitev za vse države članice. Ravno zaradi tega je ta predlog za enkrat vsega prostovoljne narave, oziroma drugače rečeno, predlog komisije je sicer zavezujoč, ampak to je v rokah držav članic. Dank, frau kolegin. Hvala lepa, gospa Kavali, še ena minuta. Eh, Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisare je dejal, da se nekatere regije zaslužijo posebne pozornosti in prav gotovo veste, da je med temi regijami tudi številne, eh, marsikatera najbolj oddaljena regija, ki se srečuje z največjimi omejitvami. Veliko ste navedli ambicij in ciljev. Jaz pa bi se želela konkretno izvedeti, natančno izvedeti, kaj boste vsega, storili za to, da boste obnovili podeželska območja, ki so bila prizadeta zaradi razseljevanja, izseljevanja, krčenja gozdov, gre torej za demografsko kritična območja, kjer prebivalstvo prav tako ni dovolj pismeno in tako dalje. Katere ukrepe ste si zamislili? Zanimajo me vaši predlogi tudi za male kmete v teh območjih. Minuten. Hvala, gospod Vačehovski, dve minuti. Thank you, uh, madam Karvala, for, for, for... Najlepša hvala, gospa Karvaljajš, za to vprašanje. Kot sem povedal že prej, dobro razumem specifične težave, s katerimi se soočajo kmetje v teh regijah. Kot naprimer na Azorih. To regijo sem že obiskal, prav tako to velja za Madeiro in pa za nekatere druge najbolj oddaljene regije v Evropi, pa naj gre za francoske, španske, naprimer francoska Guadelupa, Revnjonski otoki. Predlog komisije je, da nadaljujemo s tem sistemom podpore, ampak morda to ne bo dovolj. Zato sem odprt za dodatne razprave. Pomagali bomo vsem kmetom v Evropi, to velja tudi za vse kmete v najbolj oddaljenih regijah. Kar nekaj izkušenj imam s temi območji, morda ne poznam vseh, ampak poznam jih večino in dobro razumem tudi specifične situacije teh kmetov. Kolegin Kavajdeš, co na fagi? Gospa Kavajdeš, za podprašanje. Se pravi, Nadaljevali boste za zavezami gospoda Hogana, da boste ohranili sistem posej oziroma program posej za te regije, da boste ohranili tudi celotni proračun, ali lahko to sporočim tudi državljanom, da boste torej spoštovali te zaveze. Gospod kandidat komisar, ja, za komisarja, eno minuto imate. Sklad posej se bo po obsegu zmanjšal, tako kot proračun za celotno skupno kmetijsko politiko, sem pa pripravljen za nadaljne politične razprave o proračunu SKP in enako velja za proračun programa POSEJ. Če bomo prišli do političnega dogovora, da ohranimo ravni financiranja za POSEJ na, na trenutni ravni, bom seveda za to. Scott Cato für eine Minute. Hvala. Gospa Scott Cato za eno minuto. The UN has made... Najlepša hvala, gospod Vočikovski. Evropska unija ne bi postala nekakšno oglično korito, če želimo upoštevati omejito 2,5 stopinje Celzije. In to bo torej tudi del rešitve, na osnovi katere se bomo izognili kolapsu. Kar zadeva zeleno kmetovanje potrebujemo organski sistem oziroma ekološki sistem, ki ne bo uporabljal toksičnih kemikalij, treba je tudi obnoviti šotišča, mokrišča, obenem je treba odpraviti prehranske odpadke ter poskrbeti za ustrezno uporabo prsti. Podpirati moramo tiste kmetijske dejavnosti, ki delajo v sodelovanju in sožitju z naravo in poskrbijo tudi za ustrezno rotacijo. To velja tudi za zelenjavo preprečevati moramo poplave. To je bistveno za zeleno kmetijstvo. Ali boste prevzeli vodilno vlogo pri transformaciji tega kmetijskega sistema, ali boste vodili Evropski zeleni dogovor za kmetijstvo. Hvala. Minuten. Gospod Večahovski, dve minuti. Thank you very much, uh, madam, for the... Najlepša hvala za to vprašanje. Moj odgovor je da. Popolnoma sem pripravljen na to. To je bil eden izmed razlogov, zaradi katerih sem se dejansko odločil za kandidaturo. Priložnost, da spremenimo evropsko kmetijstvo in ga privedemo v to smer. Več zelenega kmetijstva. To je zelo pomembno. Ampak skupaj s kmeti, ne proti kmetom. Včasih nekateri pravijo, da je treba prisiliti kmete v zeleno kmetijstvo, ne spodbujati. Jih moramo pri tej tranziciji in pomagati, jih podpirati. In na koncu bo to dobro za celotno družbo. Hvala. Scott Carter, to nafrage. Hvala, gospod Scott Carter, za pot vprašanje. Kot veste, vas bomo držali za besedo. Oblečena sem v zeleni jopič v barvah naše poslanske skupine in prav tako bodo moji kolegi pričakovali to. Moram poskrbeti za pravilno uporabo prsti in zemljišč. Skrbijo nas agropodjetja, ki silijo kmete, da uporabljajo opremo in strojno opremo če želijo preživeti, ali boste poskrbeli tudi za ustrezno obvladovanje tega kmetijskega sektorja, tako da bomo lahko poskrbeli za dejansko zeleno prihodnost kmetov. Eno minuto imate, gospod Vučehovski. Še krajši odgovor. Da, strinjam se z vami. <laughs> Kolegi Kristjansen. Ja. To je bilo kratko. Kolega Kristjansen za eno minuto. Tak for muligheden for at stille spørgsmål her til kommissionen. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da zastavim nekaj vprašanj kandidatu za komisarja. Ali bi lahko na bolj odprt način opredelili, kaj pomeni kmetijsko zemljišče, tako da bi imeli kmete več možnosti obdelovati svojo zemljo. Moramo oblikovati več pobud za več biotske raznovrstnosti, ne da bi pri tem kmete izgubili temeljne prihodke. To se mi zdi razumno, smiselno in to bo imelo veliko učinka na kmetijstvo in na zagotavljanje biotske raznovrstnosti. Kako boste poskrbeli za to, da bodo evropski kmeti lahko poskrbeli za bolj trajnostno proizvodnjo živil in hrane, če morajo obenem dosegati in spoštovati tudi podnebne in okoljske cilje. Kmetijstvo mora biti del rešitve. Gospod Vačahovski, dve minuti. Thank you. This, this, uh... Najlepša hvala. Težko vprašanje. Lahko povem, kakšen pristop do kmetijstva bi morali imeti in kaj je moj pristop do tega vprašanja. dva vidika sta pomembna za kmetijstvo. Zaščititi moramo kmete, jih podpreti, jim zagotoviti dostojen prihodek, jim dati možnost živeti na podeželju. Tako da se dejansko lahko ukvarjajo s kmetovanjem. Drugič, nekaj, kar je velja za celotno družbo, gre torej za prehransko varnost. Moramo poskrbeti za prehransko varnost, to je zelo pomembno. Kot sem povedal že prej, biotska raznovrstnost, okolje, podnebne spremembe, vse to moramo povezati in pri tem podpreti kmetijstvo zajamčiti moramo torej vse te vrednote, dosegati vse te cilje. Zaščititi moramo kmete, zaščititi moramo okolje in tako dalje. Ali, ampak ali lahko jaz to zajamčim, zagotovim? Lahko zagotovim le, da bom storil vse, kar je v mojih močeh, da bi to lahko dosegli. Ampak to morajo v praksi doseči kmetje s podporo celotne družbe. Christensen zur Nachfrage. Kollega Christensen za pot vprašanje. Tu sem komisar, le landmennene for mere selvbestemmelse. Ali bi dovolili kmetom, da se odločijo glede tega, kako kmetujejo v večji meri, tako da bomo dobili tudi veliko bolj razumne zahteve do kmetov. Eno pravilo not, eno pravilo ven, eno pravilo not, dve pravili ven, po mojem bi bilo to boljše načelo torej zmanjševanje obsega predpisov. Zakaj spodbujate več onesnaževanja v kmetijstvu na škodo bolj okolju prijaznega kmetijstva? Gospod Vočekovski, ena minuta. Uh, uh, Strinjam se s tem, da ne potrebujemo dodatnih predpisov, dodatne birokracije. Tudi s tem se ne morem strinjati, en dodatni predpis, dva manj. Mislim, da sploh ne bi smeli ustvarjati novih predpisov za kmete. Se pravičujem, ampak nekje sem se zgubil v prvem delu vašega vprašanja. Please go ahead. It's uh, in the... Hvorfor vil du favorisere de små klimablade? Zakaj spodbujate majhne kmete, ki jo nesnežujejo na škodo visokotehnoloških veti, večjih kmetijskih gospodarstv? No, this is not that, uh... Ne, ne. Morda moje stališče ni bilo dovolj jasno. Nikdar nisem dejal, da podpiram le majhne kmetije. Podpiram majhne kmetije, kmetije srednjih velikosti, predvsem pa kmetijska gospodarstva, ki so okolju prijazna. Ne gre le za majhna kmetijska gospodarstva. Seveda so majhne kmetije že po naravi nekoliko bolj pripravljene za upoštevanje okoljskih ciljev in ukrepov. Ampak tukaj ne gre za težavo v velikosti, ampak bolj za težavo v smislu vrste kmetovanja. Tako, sedaj pa še zadnji poslanec, ki bo danes popolne postavil vprašanje, to je gospod Hansen. Together. Najlepša hvala, gospod predsednik in spoštovani kandidat za komisar. Skupaj se bomo morali odločiti tudi glede dolžne skrbnosti na področju SKP in v okviru proračuna. Leta 2016 smo spodkopavali vašo integriteto v času nominacije na Evropsko računsko sodišče in več kot 100 evroposlancev vam takrat ni izreklo zaupnice. V zadnjem času smo v politiku in špiglu videli, da ste imeli nekaj težav z vašimi potnimi stroški in da ste samo inicijativo plačali oziroma vrnili približno 11 tisoč evrov. Ali lahko potrdite, da ste dejansko vrnili ta potna nadomestila samo inicijativno in drugič, kako boste upravljali z več kot eno tretjino proračuna Evropske unije, če se zmedete že pri lastnih potnih stroških? Gospod Počikovski, dve minuti imate. Hvala za to vprašanje. Olaf je zaključil svojo preiskavo, ki se je začela julija 2016. Vse moje potne stroške so preverili, več kot, des, več kot tisoč dokumentov je bilo skupno. Ampak dejstvo je, da sem vrnil nadomestila že pet mesecev pred to preiskavo. In to sem storil samo inicijativno, brez kakršnega koli zaprosila, kogarkoli, parlamenta, finančne službe in tako dalje. To plačilo ni bila posledica, ampak bolj vzrok za to preiskavo. Ta znesek sem plačal na lastno pobudo, brez kakršnega koli zaprosila, zaradi tega, ker je tukaj obstajalo tveganje nekorektnega plačila. Niti enega evra nisem na robe uporabil. To je dejstvo. In nekje tukaj imam tudi dokument Olafa, ki jasno opisuje to zadevo. Šlo je samo za nenamerne napake, ki niso imele nobenih posledic za proračun. Niti en evro ni bil uporabljen na robe. Olof je v svojih sklepih potrdil tudi mojo izjavo v tem primeru. Hvala. Ja, kolege Hansen, so nafrage. Hvala, kolega Hansen, za pot vprašanje. Yes, please. Uh, so you repeated three times. Torej, na lastno pobudo ste to ponovili, odkrito zanikate. Uh, da je predsednik Evropskega parlamenta prejel nadomestilo 14. julija 2014 je bil odpislan ta dopis 16. decembra 2014 pa je bil poslan dopis generalnega sekretarja. Se pravi, morda je bilo to že pred časom vaše odločitve, tako da ne vem, če bi lahko govorili o vaši pobudi. Gospod Vočikovski ena minuta. Zdaj pa govorite o neki drugi zadevi. Šlo je za vprašanje marže. Bil sem žrto te situacije in ne razlog za to. Finančna služba je preveč plačala. Tukaj ni bilo nobene malverzacije z moje strani. Vielen Dank, Herr ähm, Wojciechowski. Hvala lepa, gospod Wojciechowski. Hvala kolegom in kolegicam, hvala vsem, ki ste se udeležili vsega popovdanske predstavitve kandidata za komisarja. Vaši odgovori so nam bili v veliko pomoč. Sedaj pa vas vabim, da v petih minutah podate svoje sklepne besede. Še pred tem naj napovem, da bomo takoj po koncu predstavitve vsega, um, imeli zasedanje koordinatorjev za zaprtimi vrati med 17. uro in 30 minut in 17. uro in 45 minut. Mm, na tej seji bodo koordinatorji povedali svoje mnenje, ali se jim uh, kandidat Vojčehovski zdi primeren za komisarja v kolegiju in uh, ali je dovolj strokovno podkovan za svoje področje. Hvala lepa. Gospod Vojčakovski, za pet minut dobite besedo. Najlepša hvala. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, najlepša hvala za vsa pomembna zastavljena vprašanja. na katere ste upozorili v zadnjih urah. Na koncu mi dovolite, da poudarim, kaj je zame še posebej pomembno. Želel bi omeniti in se spomniti na eno še posebej pomembno besedo iz današnje razprave. Ta beseda je dialog. Vedno sem bil odprt za dialog in še naprej si bom za dialog prizadeval. Prizadeval si bom ohranjati dialog z vami, evroposlanci in poslanke, tako s posamezniki kot člani tega odbora. In ta dialog bom razširil na vse deležnike, na kmete, na kmetijske združenja organizacije, pa tudi nevladne organizacije, ki jih zanima kmetijski sektor. Sodelovati moramo za voljo našega kmetijstva in razvoja podeželja. Prav gotovo se bom vključeval v vse razprave, ki se vam bodo zdele relevantne. Tudi komunikacija z vami bo vse čas odprta. Sodelovali bomo tudi pri oblikovanju dolgoročne vizije za kmetijstvo. Potrebujemo razpravo o tem, kaj bodo potrebovali naši kmetje v naslednjem desetletju. In takšno razpravo lahko izvedemo le na osnovi robustne analize teženj in trendov. Skupaj moramo zgraditi vizijo tudi za razvoj podeželskih območij in kmetijsko politiko. Hvala. Äh, Hvala, bili ste kratki in jedrnati. Vidite, da vam kolegi ploskajo. Tako s tem smo zaključili predstavitev kandidata za komisarja, vsaj javni del. Predstavniki političnih skupin lahko ostanejo v dvorani, lahko se vsega si izberejo kakšen kot v dvorani, zato da se med seboj eh, posvetujejo. Potem pa bomo, kot sem že napovedal, imeli sestanek koordinatorja.